Nadaljevali bomo z delom z namenom, da dosežemo napredek na področju človekovih pravic in svobaščin v Tibetu. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najlepša hvala, z tem je razprava zaključena. Spoštovane kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu so enominutni govori v skladu z členom 150. Člen 150 predvideva, da tej točki namenimo največ 30 minut. Imeli smo več kot 74 prošen za govor v okviru te točke. Vendar pa to seveda ne gre, 74 govorcev, 30 minut in zato smo izvedli predhodno izbiro in sicer po zelo jasnih kriterijih. Namreč tisti, ki so že govorili vsaj enkrat v okviru enominutnih govorih, v okviru enominutnih govorov, sedaj niso dobili besede, medtem ko tisti, ki so že prej zaprosili za besedo, pa je niso dobili besede ti so sedaj v tem primeru imeli prednost. Tisti, ki danes ne bodo dobili besede, so bili o tem vnaprej obveščeni in sicer s pomočjo elektronske pošte. Mislim, da je to edini mogoči način, da poskrbimo za korektno razpravo. Torej, bomo sedaj dali besedo tistim, ki so. Uh, tudi v predhodnem postopku izbire besedo dobili. In prvi je na vrsti gospod Svensson. Torej- Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kmalo bodo potekale volitve v Sudanu. E, to so prve volitve po 24 letih in z velikim zanimanjem spremljamo situacijo v Sudanu. E, predsednik je prevzel oblast z vojaškim pučem in v Hagu je bil obtožen kršitve človekovih pravic. Vemo, kako nasilno je vladal na stotine ljudi je v Sudanu izgubilo življenje in v ponedeljek smo slišali grožnje, da mednarodni opazovalci ne bodo imeli pravice ostati v državi in če se bodo umešavali v notranje zadeve, jim bodo celo odsekali prste. V nedeljo je bilo rečeno, da bi potrebovali 4 milijarde evrov za obnovo Darfurja. Upamo, da bodo volitve obrodile pozitivne sadove. Valčites. Pastaruoju metu garsiai kalbam. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, slišimo, da naj bi prišlo do oživitve evropskega gospodarstva, vendar pa se kriza še zdavnaj ni končala. Namreč vse skupaj je vezano tudi na javne finance. Poleg tega je brezposelnost v nekaterih državah naravnost kritična uradniki Evropske unije in Evropskega parlamenta pa hvalijo določene države zaradi uspeha. Kljub temu pa brezposelnost narašča, socialne pravice se zmanjšujejo in vedno več je ljudi, ki živijo v revščini. In ti ljudje ne razumejo, ali politika Evropske unije pomeni zmanjševanje ali pa povečevanje revščine mislim, da tiste države, ki ne skrbijo za znižanje brezposelnosti, nikakor ne bi smele prijemati pohval. Potrebno je zagotoviti nacionalne strategije za izhod iz krize, potrebne pa so tudi socialne reforme in oceniti je potrebno njihov vpliv na ljudi. Gospa Alfano. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Italija je pri zadnjih evropskih volitvah eh, predlagala tri kandidate, ki so bili že prej obsojeni v Italiji. Nimamo ustreznega zakona, ki bi prepodvedoval takšne kandidature. In v Italiji smo pričeli z postopkom čist parlament. Želimo, da bi volitve Evropskega parlamenta potekale z ustreznim predlogom spremembe, eh, tako da bi bili izločeni avtomatsko vsi tisti, ki so bili prej eh, že v kazenskem postopku. To prošnjo smo že poslali eh, predsedniku Kazinijo, predsedniku odbora AFKO. Vendar pa člen 123 predvideva, da je potreben enoten postopek za volitve v Evropski uniji. Hvala lepa, gospa Gres. Bonsoir. L'aéroport de Fontarabi est classé par l'aviation civile comme l'un des plus dangereux du pays. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Letališče Fontarabi naj bi bilo eno izmed najnevarnejših letališč kajti možnosti pristajanja so izjemno slabe. Številni leti pristajajo v neustreznih okoliščinah, namreč ne spoštujejo se pogoji za pristajanje. Številni nasprotujejo celotnemu letališkemu prometu na letališču Fontarabi. ali naj bi prišlo do izgradnje tega letališča. Evropska unija je zagotovila sredstva, vendar pa ima Baskija že letališče, mednarodno letališče, ki se ne uporablja dovolj. Ali ne bi bilo bolje, da bi okrepili letališče, ki že obstaja? Zanima me, kaj menite o tem. Gospod Migalski. chciałbym poruszyć e, kwestię Rad bi govoril o umoru Maksima Zuljefa, ruskega novinarja, ki je bil ubit v Belorusiji. Bil je novinar in pisal je blog in to ni edini primer ubitega novinarja v Belorusiji. Že ducat takšnih primor, primerov je obstajalo v preteklih zadnjih letih. Uh, brez novinarjev, brez dela novinarjev ni nobene svobode in nobene demokracije. In na to bi morali vedno znova opozarjati v dialogu z Rusijo. Letos bi naj v Evropskem parlamentu potekal seminar na to temo. Moja delegacija skupaj z odborom AFET Eh, bo organizirala ta seminar. Poleg tega pa mislim, da mora vsak vedno znova povdariti, da je svoboda novinarjev predpogoj za svobodo v kateri koli državi. Hvala lepa. Gospod Salavrakos, rad bi vas obvestil o naslednjem zadnje objave pravijo, da je bilo nemško podjetje Daimler obtoženo strani ZDA, saj je izvajalo nespremljive prakse. Tukaj gre za očitke korupcije. Enako velja v primeru Siemensa, ki eh, se je posluževal podobnih praks. To je škandal, ki pretrese tudi Grčijo poleg gospodarske in finančne krize obstaja tukaj tudi moralna kriza. Nedavno je nemška vlada Nemška vlada ni uh, kazensko preganjala primerov korupcije zunaj svojih meja. Morali bi poskrbeti za posredovanje Olafa. Tukaj se ne spoštuje denar evropskih davkoplačevalcev οφείλω να καταγγείλω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Господ Σαλαβράκος. Želio bi povedati, da je danes do povdne turška korveta ni spoštovala meja teritorijalnega morja Grčije in to je povzročilo velike težave. Danes smo govorili o gospodarskih težavah Grčije, ampak tam to ni bilo omenjeno. Mislim, da je glavni problem Grčije politični problem. Naša sosednja država grozi Grčijo in ne spoštuje njenega teritorija, ne samo teritorijalnega eh, morja, ampak tudi zračnega prostora. Eh, prosim, da gospod vključi mikrofon. Entschuldigung, da ist ein Mikrofonproblem. Eh, zgleda, da vaš mikrofon ne deluje. Sedaj pa spet deluje, izvolite. Eh, predsedujoča, potrebno je jasno povedati, da je Grčija sprejela stroge ukrepe, to pa privede do tega, da se sedaj krši pravice soverenosti Grčije. Grki so počasi pri koncu svoje strpnosti. Problem je v glavnem politični problem. Ne, želi, ne želimo denarja od nobenega evropskega državljana. Prosimo zgolj za podporo Evropske unije, zato da bi lahko premagali nepravilnosti na trgu. Hvala lepa, naslednji je gospod Obermajer. Predsedujoča. Pred desetimi leti je takrat 14 držav članic uvedlo sankcije proti Avstriji. Avstrijske ministrice niso smeli udeleževati zasedanja sveta, vendar pa je bila lahko Avstrija še vedno neto plačnica. Poročilo je ugotovilo tudi to, da um, stranka svobodnjakov ni ogrožala človekovih pravic v Avstriji. To pomeni, da se sankcije niso zgodile na osnovi utemeljene pravne podlage. To je bilo posredovanje v suverenost Avstrije. Mislim pa, da se je Evropska unija iz tega naučila. Gre za spoštovanje do političnega mnenja drugih in gre za spoštovanje suverenosti držav članic. In to je dobro. V luči um, upanja na miru upam, da bo sedani poslanec Louis Michel spet upal v Avstrijo, zato da bo tam počitnikoval. Eh, naslednja je gospa Matjo. Gospa predsedujoča, včeraj je Francija pokopala ene, enega izmed uh, svojih policijskih uradnikov, ki ga je ubila ETA 16. marca. Uh, v okolici Pariza. Več kot 800 ljudi je bilo ubitih v zadnjih 40 letih in to je bil prvi francoski državljan. Eh, in to nas je spomnilo na to, da je potrebno sodelovati v boju proti eti. Fransko, francosko, špansko sodelovanje bi lahko služilo kot zgled za takšno sodelovanje v Evropi. Francija in Španija sta prvi vzpostavili skupne preiskovalne odbore in sta izdali tudi naloge za aretacijo skupne naloge za aretacijo. Kljub eh, sodelovanju med policijo in pa preiskovalnimi eh, sodniki ni bilo možno preprečiti tega umora. joe higgins uh, <laughs> Zgleda, da sta dva uh, gospa Higginsa. Uh, torej, sedaj ima besedo gospod Joe Higgins. <laughs> Gre za Joe ali Jima? Joe Higgins. No. Um, beginning, uh, Uh, se lahko vrnem na začetek. V Valdi Suzi v Italiji bi se naj ustavil, ustavila gradnja vlakah visoke hitrosti. Um, tukaj je predvidena že ena cesta in pa železniška proga. Kampanja je jasno pokazala na to, da ni nobene razloga, nobenega razloga za gradnjo uh, hitre železnice. To bi bilo v škodo okolju in to bi povzročalo hude koncentracije azbesta in pa urana zaradi izkopavanja tunelov. Um, deset tisoče ljudi se je mobiliziralo v protest. Vendar pa je bilo uporabljeno politično nasilje, da bi se premagovalo to kampanjo. Pozivam k temu, da se to kampanjo omogoči. Ta kampanja se ne bo umaknila. Zmaga za Valdi Suzo bi bila zmaga za zdravo pamet in pa za okolje. Hvala lepa. Naslednji gospod Nata. Predsedujoča, vedno bolj me skrbi, kako lokalni sveti v mojem volišču, severno-shodni Angliji izkoriščajo izpuste za to, da nabirajo točke. Uvedli so parkirnine in to bo pripeljalo do izgube dobička, kar bo mala podjetja prisililo v bankrote in v zaprtje podjetij. Nekateri eh, krivijo vlado, nekateri lokalne svete, Eh, nekatere sindikate, ampak tukaj se v zadju skriva Evropska unija. Gre za okvir, ki ga predvideva Evropska transportna politika za 2010. Eh, ne glede na to, ali gre za zaprtje poštnih uradov ali karkoli drugega, se vedno potem krivi nekoga drugega. Eh, Brusl pa zato sploh noče odgovarjati. Hvala lepa, naslednja gospa Sinclair. Uh, uh, um, Hvala, sem iz West Midlands in 20 uh, odstotkov tega je eh, klasificirano kot zeleni pas, ki bi naj ščital, ščitil okolje in pa preprečil urbano širjanje. Vendar pa je zaradi Evropske unije eh, prišlo do gradnje naseli in to ogroža zeleni pas. To mi mm, je še zlasti pri srcu, saj je to bliž, blizu mojega doma. To tudi ne kaže spoštovanje za našo kulturo. Od članstva uh, Združenega kraljestva v Evropski uniji ste preprosto uh,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 Zato, da povem, da mislim, da potrebujemo bolj integrirano strategijo za boj proti nasilju nad ženskami. V številnih državah članica so potekale razprave o tem, potekale so pristranske razprave, na katere politične skupine imajo tukaj čudne nazore. Vendar pa mislim, da bi. Ta tema morala presegati meje političnih skupin moramo preprečiti nasilje nad ženskami. Pozdravljam dejstvo, da je špansko predsedstvo postavilo boj proti mm, domačim nasiljem kot svojo prioriteto. To je izredno pomembno vprašanje in pomembno je, da imamo tudi uh, ustrezne telefonske linije, ki jih lahko Eh, ljudje, ki so žrtve nasilja, pokličejo. Gospa Bergovič, jute. Hvala lepa. Vesela sem, da se je Evropska unija odločila za boj proti revščini in da je razglasila letošnje leto za Evropsko leto Eh, boja proti revščini in socialne izključenosti. 8 eh, milijonov ljudi živi pod eh, pragom revščine. Tudi številni državljani, ki imajo službe, ne morejo uživati dostojnega življenja. Evropska unija je namenjala 17 milijonov evrov za to, da bi izvajala posebne ukrepe leta 2010. Gre tudi za seminarje za povečanje osveščenosti, za javne posvete, ki se borijo proti stereotipom. Gre za odlično pobudo. Zagotoviti mora zagovarjamo, da bodo sredstva porabljena na učinkovit način in da bodo dosegle, dosegla tiste državljane, ki to najbolj potrebujejo. Eno leto ni dovolj za boj proti revščini, zato pozivam države članice, da naj podozamejo konkretne ukrepe in sprejmejo dogoročne zaveze na vseh ravnih, tako da bomo zagotovili pregledno dodaljevanje sredstev tistim, ki jih najbolj potrebujejo.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 na to, kako zločinske načrte ima Izrael v povezavi z palestinskim ljudstvom. Gre za novo serijo napadov na palestince. Izrael pa se pri tem podpira zaradi njegovih odnosov z NATO, Evropsko unijo in ZDA. Gre za podporo, ki so jo jasno pokazale tudi ZDA. Nedavno je bil izraelski premijer v ZDA in nihče tam ni povedal, da. Eh, govornika se prekinja. Hvala lepa. Naslednji je gospod Paška. Gospod Paška, izvolite besedo. ostalo na území Maďarska okolo 400 tisíc Slovákov, rovnako ako... Hvala lepa. Približno 40 tisoč Slovákov in pa Mačarov živi na slovaškem oziroma na mačarskem teritoriju. Slovaška manjšina je bila zmanjšana na eno desetino osnovnega števila. To je zato, ker eh, nima zagotovljene izobrazbe v svojem, ja, v svojem uh, nacionalnem jeziku. Slovaki te možnosti na mačarskem nimajo. Mačarske. Zatira manjšine ciničen je, prav tako njegova vlada. Slovaki, Srbi in Romuni pa skrbijo za manjšine na svojih teritorijih. Na mačarskem pa prihaja do popolne asimilacije etničnih manjšin. Gospod Nikolesko je na vrsti naslednji. Hvala. Gospa predsedujoča gre za barna živila. Za barno živila. Tu imamo stroga pravila in težko se jih je držati. Kljub temu 63 odstotkov eh, perutnine je eh, okužene z bakterijami in to kažejo najnovejše raziskave. In sicer gre za salmonile in zelo toksične bakterije, ki eh, jih ima jo trije od štirih piščancev, ki v Evropi. E, in potrošniki so vznemirjeni, zato moramo postaviti dve vprašanje. Kaj bomo storili, da bomo zagotovili, da bodo evropski potrošniki imeli dostop do varnih živil? In drugič, tudi če so sedanja pravila stroga, mogoče niso najboljša. Hvala. Gospod Tabajdi je na vrsti naslednji. Gospa predsedujoča, kar zadeva eh, tržno ureditev za vino iz leta 2007, jo države članice ravno izvajajo. Evropska komisija, žal nobenega predstavnika ni tu, pa je kršila pravila, kaj ti oznaka tukaj je zaščitena oznaka. In sicer je to zaščitena geografska označba, vendar je to v nasprotju z ureditvijo EU, kaj ti bodi si zaščiti ime ali pa poreklo. V podatkovni bazi Bakus eh, ne najdemo te eh, mađarske prošnje. Komisija je sicer odpravila problem, kar zadeva nacionalno zakonodajo, pa E, so slovaški zakon razveljavili. Torej, komisija bi morala rešiti ta problem. Hvala. Kdo? Cijopro. E, gospa predsedujoča, Evropska služba za zunanje zadeve bo diplomatski zbor, ki bo zastopal Evropsko unijo v zunanjih zadevah. In ta služba mora zagotoviti, da bodo vse države enakopravno zastopane. Vsaka država mora imeti vtis, da so ustrezno zastopani interesi, izkušnje. Um, in to seveda tudi pomeni, da potrebujemo uh, ustrezno kadrovsko zasedbo te službe. Ampak kako je sestavljena ta služba? Generalni sekretarjat sveta in komisije Eh, pošiljata ta, tja svoje, svoje kadre in uh, diplomati iz držav članic. Vendar diplomati iz držav članic bodo uh, sestavljali samo eno tretjino celotnega zbora. Če si ogledamo ozadje posameznih uradnikov, mislim, da moramo poskrbiti za to, da bodo vsi predstavniki v tej službi eh, predstavljali tudi neko geografsko uravnovišenost, tako deluje Evropska unija in zakaj bi eh, naredili pri tem izjemo. Hvala. Evropska. Hvala gospa predsedujoča. Evropska unija je podpisala sporazum STO, ko gre za Latinsko Ameriko in posledica tega bo, da uh, bodo znižene carine za banane. Uh, in to bo imelo negativne posledice za uh, proizvodnjo za pridelavo banan, predvsem na otoku Madera, pa tudi eh, nekateri pridelovalci na kanarskih otokih bodo trpeli zaradi tega. Eh, geografski položaj teh območij že sedaj je težavn in eh, težave se bodo s tem še povečale in to bo vodilo tudi do eh, problemov. Eh, Eh, notranjega razvoja in za Madero, za Kanarske otoke naj bi veljali posebni predpisi, treba je upoštevati tudi geografske danosti. Hvala, gospod Childers. Gospa predsedojoča, podjetje Ether Technis je naznanilo, da bo zaprlo Eh, svoj eh, del podjetja na dublinskem letališču in veliko ljudi je izgubilo delovno mesto. Eh, vložena je bila prošnja, da bi dobili sredstva iz sklada za globalizacijo, vendar pa je bila ta prošnja zavrnjena zaradi tega, ker naj bi bila nepopolna. Irska še do danes ni uložila ustrezne prošnje, ki bi lahko spremenila na stotine življenj na Irskem. Ciniku bi lahko oprostili, če bi mislil, da uh, je irska nedejavnost povezana z tem, da država ne more izpolniti lastnih obveznosti. Hvala, gospod Kumitakos. Zgleda, da ga ni v dvorani, gospod Zazadar. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Obračam se na vas, pa še posebej na komisarja Potočnika v zadevi, eh, ko gre za okoljske vidike in uh, gradnjo avtociste. In sicer gre za uh, izvajanje direktive 249, ko gre za uh, hrup, problem hrupa iz okolice. Ugotavljamo, da je veliko hrupa in da je treba postaviti proti hrupne zidove in to pomeni, da se s tem iznakaže krajina in razen tega do, ti zidovi vodijo tudi do nove novih nevarnosti. E, govorim torej o zdravstvenih težavah in deloma tudi o nevarnosti za življenje. In zato prosim komisarja Potočnika, da pripravi pobudo v zvezi s tem, da se poskrbi za to, da se bodo vsi držali te direktive. Hvala. Gospod Tökes, prosim. Gospa predsedujoča predeželi Miloševiča, v Vojvodini v Srbiji pretepajo pripadnike eh, mađarske narodne eh, manjšine in tisti, ki to storijo, tistih niti ne, ka, ne kaznujejo. Ena tretjina prebivalcev Vojvodine bila, so bili mađari, ampak zaradi odseljevanja se je število Mačarov znižalo na 290 tisoč, kar je 13 odstotkov. Torej pretepanje manjšin eh, organizira eh, oba eh, srpska tajna služba, ki je to izvajala že proti Albancem in sedaj to delajo proti Mačarom. In mislim, da moramo nastopiti proti temu terorizmu, ki je upirjen proti Mačarom. In če govorimo o pristopu Srbije k EU, naj bi eh, Srbija plačala odškodnino eh, za žrtve po drugi svetovni vojni. In teh žrtev je bilo na tisoče. Hvala. Gospa Sineš. Siniščin. Pani przewodnicząca, koleżanki. Gos... In gospodje, gospa predsedujoča, ženske še niso ustrezno zastopane v raziskovalni dejavnosti. V Evropi je samo 18 odstotkov eh, torej profesorjev žensk. Eh, v vodstvenih strukturah, v velikih akademskih strukturah ima Poljska 7 odstotkov žensk in smo uh, precej na repu eh, v primerjavi eh, evropskih držav. In zato je pomembno, da smo na Poljskem pripravili projekt za boljšo zastopanost žensk v raziskavah. Gre za konkretne ukrepe eh, proti diskriminaciji in za skrb za to, da imajo ženske enake možnosti. Prosim komisijo, da podpira organizacije, ki začnejo take pobude, kajti eh, če se eh, državljani v taki zadevi obrnejo na Evropsko unijo, ne, ne sme biti tako, da ne dobijo odgovora. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kot sem že dejal, sem bil zelo vesel, da je komisija napovedala pregled direktive o proračunu Evropske unije. Zelo sem vesel tega, kaj ti gre za osredotočenje na določene pomankljivosti. V direktivi ni nobene ustrezne zaščite za ljudi, ki kupujejo potovanja ali pa zemljo izven Evropske unije. Ta direktiva je zelo pomankljiva in zelo vesel sem, da je prejšnji komisar predlagal to direktivo. Hvala in zadnji je na vrsti gospod Bašku. Pred dvajsetimi leti so Romuni umirali za svobodo, tudi na področju izobraževanja. Zaradi njihovega žrtvovanja so danes univerze svobodne. Zelo ironično bi bilo, če bi uspel sedanji poskus Ministrstva za izobraževanje v Romuniji, ki pravzaprav vodi v ponovno politizacijo celotnega področja. Rektori bi morali biti potrjeni z strani ministra, ki je pravzaprav politično določen. Univerze bi lahko bile celo zaprte, njihovo premoženje zaseženo. Kot profesor menim, da je moja dolžnost, da predstavim takšno nedemokratično delovanje ki ni v skladu z Lizbonsko strategijo o izobraževanju in tega ne moremo dopiščati v državi članici Evropske unije. Hvala. S tem smo končali točko dnevnega reda enominutni govori. Hvala tudi za vaše razumevanje, za discipliniran potik te razprave in upam, da vsi, ki sedaj niso.